izklad. In nisem zadovoljen z proračunom, ki ga je komisija predlagala za hozijski sklad. Ampak mislim, da je besedilo, ki ga je izpogajal poročevalec, eh, najboljše možno, kar smo lahko dosegli. Eh, pozivam vse naj glasujejo proti vsem predlogom sprememb, ki, ogrožo, ki ogrožajo besedilo, ki je plot pogajan. Eh, sam sem kot poročevalec stavil predvsem na okoljske ukrepe in danes eh, sem enakega stališča. Treba je poskrbeti eh, za ukrepe, ki bodo koristni za okolje. Um, investirati moramo v bolj okolju prijazne energetske vire. Um, no, nekatere države še naprej spodbujajo, pa tukaj še naprej spodbujajo škodljive projekte, kot je recimo Severni tok 2. Hvala lepa za EKR, gospod Fito. Hvala lepa, gospod predsedojoče. Tudi sam bi se rad zahvalil poročevalcu in pa vsem kolegom, ki ste Eh, v odboru delali na tem zelo pomembnem besedilu. Dovolite nekaj hitrih pripomb. Torej, nekateri ste se negativno izrazili o um, zniženju sredstev, ki seveda ne bodo, eh, kar seveda ne bo omogočilo tega, da bi delali tako kot v preteklosti. Rad bi se osredotočil na tri poglavitna vprašanja. Prvo je povezano s hitrostjo ukrepanja. Radi bi eh, že eh, leta 2021 začeli uporabljati sredstva. In potem drugič, Evropski parlament mora preseči zamude, ki so bile značilne za preteklost. Zlasti se je treba izogniti temu, da bi te zamude znižale upravno zmogljivost v določenih regijah in tretjič, tretje vprašanje je povezano z prožnostjo, zato da bi ta sredstva, kar se da dobro uporabljali, glede na to, da so eh, sredstva omejena. Hvala lepa. Hvala lepa, gospa Iskra Mihajlova za Alde. Hvala. Gospod komisar, eh, gospodje in gospe, kolegi in kolegice, rada bi se zahvalila. Eh, poročevalcu in vsem eh, kolegom iz odbora regi za to zelo dobro eh, poročilo v zvezi z Evropskim skladom za regionalni razvoj in kohezijski sklad. Predlog Evropske komisije jasno predstavlja stališče, ki si prizadeva za večjo učinkovitost, večjo uh, poenostavitev uh, teh uh, skladov. In uh, zato je izredno pomembno, da uh, smo uh, to sporočilo tudi vključili v poročilo, ki je bilo uh, sprejeto v odboru regij. Rada bi izpostavila najpomembnejše točke. Uh, vedno večji prispevek teh eh, skladov eh, eh, k uresničevanju ciljev za podnebne spremembe in sicer 35 do 40 odstotkov teh, teh sredstev bo temu cilju namenjenih. Na to 10 odstotkov je namenjenih urbani razsežnosti kohezijske politike, in uh, sledenju uh, ciljev naše agende. Tu imamo kar nekaj uh, pomembnih vidikov v uh, reformi kohezijske politike in tudi v odnosu do drugih uh, politik Evropske unije. Podpiramo tudi uh, tematske koncentracije, ki uh, temelijo na uh, prožnosti BDP-jev in uh, prilagodljivosti. Uh, in eh, prav tako si prizadevamo tudi za uh, eh, nizkooglično Evropo. Glede izključevanja uh, eh, naložbe iz financiranja, tu bi povdarjala to, da potrebujemo ravnotežje med temi kriteriji in pa med um, cilji, ki smo si jih zadali. Hvala lepa. Gospod Davor Škrlec ima besedo poštovana povjerenice jourová Hvala lepa, gospod predsedujoči, gospa komisarka. Verjetno se tu vsi strinjamo, da uh, kohezijski sklad in pa eh, regionalni, sklad za regionalni razvoj, da sta oba sklada zelo pomembna za države članice, za eh, doseganje rezultatov v nekaterih eh, regijah, v regijah, kjer so potrebni še posebni napori za to, da se približajo najrazvitejšim regijam. In kot uh, Eh, poročevalka v senci, sem eh, razočarana glede rezultatov tega eh, dela, kajti to ni dovolj ambiciozno. Vemo, da je veliko denarja namenjeno fosilnim gorivom, v eh, plinske infrastrukture in tako dalje. In vse eh, to ne bo prispevalo k eh, uresničevanju politik, o katerih smo se strinjali v tem parlamentu, naj se gre za krožno gospodarstvo ali kaj drugega. To bodo tudi zadnji eh, elementi energetske unije, ampak s tem predlogom države članice ne bodo mogle več učinkovito uporabljati evropskih eh, finančnih eh, sredstev za uresničevanje svojih razvojnih ciljev. Hvala lepa za Gue Engel. Gospa Mihels ima besedo. Gospa komisarka, kolegice in kolegi da eh, sklad za regionalni razvoj je smiselni instrument za razvoj podeželja in to prispeva k socialni konvergenci Evropske unije. Novo je osredotočanje na bolj zeleno Evropo. Tudi to pozdravljamo. To, da pri tem ne gre za dekorativno kozmetiko, ampak za socialno in ekološko preobrazbo. Naj tole jasno povem. Socialno in ekološko eh, spremembo bomo dosegli samo za določenimi ulaganji. Mi zahtevamo minimalni del 40 odstotkov sredstev eh, in sicer za eh, prehod. Drugič, zavračamo to, da bi eh, financirali oziroma podprli investicije v letališča in pa v fosilne tehnike. In tretjič, pomembno je, da ostanejo, um, da lahko še naprej eh, podpiramo oziroma financiramo uh, projekte v zvezi z migracijami. v imenu grupe evropa volnost hvala lepa v imenu efdd gospa roza damato hvala lepa torej Tukaj gre za Evropski sklad za regionalni razvoj in kohezijski sklad. Vidim dve kritični točki. Prvič, Eh, stopnja, ki jo eh, financira država članica, je povezana s paktom stabilnosti. In uh, potem uh, ustavitev uh, financiranja fosilnih virov. Kaj bomo rekli našim državljanom? Inštitucije so znova zavrnile sredstva za regionalne in lokalne oblasti. Um, Kreta Thunberg, to je bila odlična inicijativa, kako bomo zagovarjali mlade, če bo Evropski parlament omogočil to, da bomo edini instrument, eh, eh, ki je na voljo za investicije v regionalni razvoj, ta, ki bo financiral fosilne vire. Hvala lepa. Dziękuję bardzo, grupa ENF. Hvala lepa. ENF, gospod Stuger. Voorzitter, dank u wel. Hvala lepa, spoštovani predsedujoči. Regionalni razvoj je incestna variacija na uh, pomoč, razvojno pomoč. Uh, To pomeni, da se uh, tu denar uh, prenaša iz ene postavke na drugo, vedno denar davkoplačevalcev in to ne služi uh, ni čemor. In tudi ne gre za porazdelitev med revnimi in bogatimi. Bogati še vedno nič ne plačujejo in sedaj gre tu samo za to, da se jemle denar srednjemu sloju in se ga plačuje bogatim v vzhodni Evropi. Spoštovani predsedujoči, davkoplačevalec je žrtev vsega tega. Zanima me, kdaj se bo o, vse to končalo. Hvala lepa. Gospod Stuger, ali o, bi sprejeli modri karton? Ja, seveda. Zelo pozorno sem eh, prisluhnil kolegi eh, Stugarju in govori o incestni varianti. Eh, povsem sem v šoku. Nikoli ga še nismo videli v odboru regij, ko smo razpravljali o sedmem kohezijskem poročilu. Eh, ko je šel, šel največji del teh eh, naložb eh, revnim, revnim področjem. Preberite dokument in potem šele komentirajte. Okay. Hvala lepa. No, vi ste bili neposredni, bom tudi v odgovoru neposreden. Vi v odboru regi eh, trošite eh, denar davkoplačevalcev eh, in ta denar pošiljate v vzhodno Evropo. Sam sem bil v Romuniji in Bolgariji. In kam gre ta denar? Ta denar gre v plastične gradove v Romuniji in v Bolgariji, v turistične atrakcije. To je povsem smešno. Kako naj to pojasnim našim uh, uh, nizozemskim davkoplačevalcem? Uh, tu sedite in trošite denar naših davkoplačevalcev. Hvala lepa, gospod eh, Papadakis. No, tu je spet veliko govora o ničemer. Uh, Spet govorimo o skladih, o boju proti revščini, o boju proti izključenosti in tako dalje. Preizkus je bila tu Grčija in to v kapitalistični eh, krizi. Smo prejeli eh, celo vrsto eh, finančnih pomoči, ampak vedno več eh, smo imeli eh, revščine, izključenosti in tako dalje. Zakaj? Zato, ker. Eh, denar eh, je pravzaprav namenjen eh, krepitvi monopolov, medtem ko ta denar ne gre v infrastrukture in tako dalje. Z drugimi besedami, denar gre tistim, ki itak že imajo monopol. In to pogojevanje in tako dalje eh, privede samo še do tega, da gre denar bogatim. Ljudje si prizadevajo za reforme zato da bi bil denar eh, porabljen za potrebe ljudi. Hvala lepa. Gospod eh, von Nisteroj ima besedo. Hvala, eh, gospa, gospod predsedujoči, gospa komisarka, poročevalci. Bom govoril nizozemsko. Mi dajemo prednost mestom, In sicer 5 do 10 odstotkov sredstev sedaj namenjamo um, mestom. 2,4 uh, milijone, milijarde evrov pa je namenjeno koheziji uh, na podeželju in to predstavlja 8 uh, milijonov ljudi, 8 milijonov ljudi ki bo šlo iz podeželja v mesta in večinoma so to mladi ljudje, ki se nikoli ne bodo vrnili v vasi in eh, pod, finsko, in pod finskim in hrvaškim predsedovanjem je bilo veliko govora o pametnih eh, eh, vseh in tako dalje. Zanima me, kaj se je s tem zgodilo. No to, če združimo ta dva sklada, sklad za regionalni razvoj in kohezijski sklad, ja, poenostavitev se sliši dobro, ampak v praksi. Gre za to, da se eh, obseg obeh eh, skladov eh, krči. Znanje je pomembno. Znanje je treba preoblikovati v veščine. Potrebujemo več inovacij in to je temelj za vse, kar počnemo v Evropi in tudi v vzhodni Evropi. In na ta način bomo lahko privedli Evropo v novo gospodarstvo. To je moj zadnji govor kot eh, v moji vlogi nizozemskega poslanca in prosim, da gre to tudi v zapisnik. To je enakost v praksi. Hvala. Hvala lepa. Verjetno bo pol vseh poslancev uh, govorilo uh, zadnjič. Uh, Ampak dobro, vzemite si čas. Gospa Rodriguez. Hvala lepa. Ja, poslušamo, da uh, ti skladi niso pomagali Grči in Portugalski in tako dalje, ampak to je nepošteno, to je nepošteno iz uh, političnega, iz moralnega uh, vidika. Uh, v tem poročilu vidimo, da, eh, politika, da politika, kohezijska politika eh, zmanjšuje neenakosti med regijami, med državljani in eh, v poročilu vidimo veliko besedila, ki je posvečeno Eh, tem neenakostim, tudi eh, najbolj oddaljenim regijam. Eh, popolnoma pravično je, da te regije imajo dostop do teh skladov, ehm, do teh finančnih sredstev za različne ukrepe od odpadkov in tako dalje, pa tudi za letališča. Gospa komisarka, skrbijo me učinki tematskih koncentracij na nacionalni ravni gospa predsedujoča regionalni razvoj je eh, prav gotovo eh, področje kjer eh, Evropska unija veliko doprinese in eh, tudi um, odpravljeno je bilo veliko administrativnih eh, ovir. Za Hrvaško, ki je moja država, je kohezija prav tako zelo pomembna, kajti na ta način lahko dosegamo isti standard kot bolj razvite države. In eh, glede na to, da ne moremo brez tega teh standardov doseči, je to naša prihodnost. In eh, kot eh, poslanka iz Hrvaške in kot članica odbora regi podpiram ta nov pristop. Eh, to je usmerjeno v prihodnost, eh, imamo tudi več sredstev za eh, zelene rešitve. Naj še enkrat podarim, kako pomembno je, da odpravljamo nepotrebne upravne in finančne ovire, treba je um, omočiti regionalne in lokalne deležnike in zagotoviti, da bo denar namenjen tistim, ki ga najbolj potrebujejo. Hvala lepa, gospod Omarži. Gospod predsedujoči, hvala lepa. Za veliko evropskih regij velja, da so ti skladi zelo pomemben vir um, sredstev v okolju, kjer vladajo varčevalni ukrepi. Zato je to zlasti pomembno za investicije. In za najbolj oddaljene regije velja, da je stališče našega parlamenta ta, da se uh, zavrne uh, reze, ki jih zahteva komisije in za majot eh, smo eh, to že dosegli. Glede sofinanciranja, komisija predlaga, da se eh, to zniža na 70 odstotkov. Mi zahtevamo, da se to zviša na 85 odstotkov. Evropska eh, komisija eh, ima tu eh, novo strategijo, ki mora biti kompatibilna tudi s tem, da se zagotovi potrebe najbolj oddaljenih regij. Gospod Bogovič ima besedo. Regionalni sklad in kohezijski sklad sta ključna sklada, s katerimi odpravljamo razvojne razlike v Evropi lahko mirno rečemo da sta tudi vezivo evropske unije zato podpiram stališče odbora da nikakor ne smemo zmanjšati sredstev za ta dva sklada v nasprotnem primeru ne bomo v evropi opravljali te osnovne funkcije. zelo podpiram vsa prizadevanja za zelena inovativna nova delovna mesta na prehod na energetsko učinkovitost veseli pa me to da je bil sprejet tudi moj amandma da se pet procentov sredstev regionalnega sklada nameni za podeželska območja in znotraj tega tudi dve štiri milijarde za projekt pametnih vasi. v evropi se dogaja trend notranje migracije na osnovi katere se prazni podeželje in se selijo ljudje v bogatejša razvitejša območja in na ta način s tem ukrepom naslavljamo tudi te probleme. ustvarjanje novih delovnih mest na podeželju okrepitev novih modelov mobilnosti kjer ni javnega prometa na podeželju po drugi strani sodobna moderna kmetijska proizvodnja turizem na podeželju decentralizirana delovna mesta na področju sociale kjer je skrb za starejše možno in še največkrat kvalitetneje opravljati na podeželju kot v velikih mestih e zdravje decentralizirana energetika vse so to priložnosti ki jih spravimo v skup teh ukrepov pametnih vasi sledijo tudi vse ostale politike obnovljivih virov digitalizacije in prepričan sem da je to usmeritev v pravo smer zato bom ta predlog tudi podprl. Evropski sklad za regionalni razvoj in kohezijski sklad sta poglavitna instrumenta za, za vlaganje v infrastrukturo, za podporo regiji in za rast. V teh letih smo delali v interesu teh teritorijev, v mislih imam naprimer Sicilija. Sicilijo. Sicilija brez Evropskih skladov ne bi imela. Prihodnosti. Treba je odpraviti obstoječe uvire, treba je enostaviti postopke in pa znižati upravno obremenitev. Tudi kar se tiče stopne sofinanciranja, eh, je eh, tako, eh, da moramo preprečiti makroekonomsko pogojevanje. Države in regije morajo imeti možnost, da uporabijo evropska sredstva, zato se moramo prilagoditi regionalnim danostim, to kažejo izkušnje. In to je oddaljeno Torej, treba je upoštevati regionalne danosti. E, to velja tudi za otoke. E, potem je treba se tehnično pomočjo okrepiti upravno zmogljivost. Le tako e, bomo približali Evropsko unijo državljanom. Hvala lepa, sedaj pa gospod Buda. Hvala lepa, gospod predsedojoči. Evropski sklad za regionalni razvoj in kohezijski sklad eh, imata eh, cilj, da bi okrepili solidarnost in da bi eh, znižali eh, razlike v razvoju med regijami. Hkrati pa moramo biti korektni in moramo priznati, da so bile te eh, politike zelo pozitivne, tako na vzhodu kot na zahodu. Eh, Zato je pomembno, da eh, vlaganja vodijo k razširitvi digitalnega omrežja, k visokohitrostnim omrežjem, k eh, multimodalni mestni mobilnosti. Raziskave in razvoj na vseh področjih, pritegnitev zasebnih sredstev in pa solidna partnerstva, vse to bi morale biti poglavitne prioritete Evropske unije. Pomembno je sodelovanje med partnerji na lokalni in regionalni ravni. To sodelovanje je treba okrepiti in potrebno je zagotoviti tudi čezmeno sodelovanje. Hvala lepa. Sedaj pa gospod Manskuh. Merci, Hvala lepa, gospod predsedujoči. Strinjam se s kolegi, ki so pozdravili in pohvalili delo poročevalca. Besedilo uh, ki ga je potrdil naš odbor regije, se mi zdi eh, zelo dobro, omogoča ponovno regionalizacijo in pa eh, večjo prilagodljivost, kar zahteva boljšo učinkovitost in pa eh, večjo uravnoteženost med različnimi območji. Podpiram tudi tematsko koncentracijo na regionalni ravni. Na ta način bomo lahko eh, zagotovili eh, boljšo eh, socialno in teritorijalno kohezijo in to upravljali bliže regijam, ki to potrebujejo. Pridružujem se tistim, ki si prizadevajo za upoštevanje specifičnih vidikov najbolj oddaljenih moči. In eh, tam je zlasti pomembno, da se eh, vlaga uh, v infrastrukturo, v mobilnost. Eh, v glavnem kolegi uh, vabim vas, da uh, delujete koherentno z našimi cilji in da podprete tudi naše predloge spremembe. Hvala lepa. Sedaj pa Klaudija Montero de Aguiar. Hvala lepa, gospod predsedojoči komisarka. Evropski sklad za regionalni razvoj in kohezijski sklad sta izrednega pomena za politiko konvergence v Evropski uniji. To je zelo pomembno tudi za zelo oddaljena območja. Komisarke Krecu ni tu in tudi ni eh, predstavnika Evropske komisije, ki je pristojen za najbolj oddaljene regije in to bi rada kritizirala. Eh, torej, mi, eh, torej, portugalska vlada je storila nekaj, s čimer se ne moremo strinjati. Sedaj ustvarjamo instrumente v Madeiri, zato da bi ulagali v migrante, v mobilnost in v transport. Na mizi so kompromisi in upam, da bomo prejeli dober kompromis, namreč to, da se bodo države članice zavezale k temu, da bomo v naslednjem večletnem finančnem okviru namenili več sredstev za najbolj odaljene regije. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Picula. Hvala lepa, gospod predsedajoči. Kohezijska politika je poglavitni element, ki spodbuja eh, ozemelsko, socialno kohezijo in pa solidarnost. In to je eden eh, poglavitnih dosežkov Evropske unije. Nov predlog prinaša nekaj pozitivnih novosti, zato da bi se prilagodili prihodnosti. Uvajamo ukrepe glede uporabe sklada, torej ta uporaba bo sedaj bolj enostavna. To, da sedaj je zvišan eh, delež eh, držav članic, to bo predstavljalo večji pritisk na lokalne in regionalne oblasti, ki bodo sedaj eh, še z večjo težavo zaprošale za sredstva. Potrebujemo ulaganja v javno upravo, kajti prihodnost teh skladov je odvisna od proračuna. Brexit in pa eh, druge stvari bodo zadeve še otežkočili. Rad bi se zahvalil za eh, vključitev 174. člena. Hvala lepa. Hvala lepa. Sedaj pa eh, gospa Kerstin Westfall. Hvala lepa. Škoda je, da nas je sedaj zapustil neodvisni poslanec, namesto da bi prisluhnil temu, kaj ta sklad res počne, da ne bo eh, pripovedoval neumnosti. Kajti FISR je program um, rasti, eh, od katerega imajo koristi zlasti državljani. Mi želimo vlagati v sodobno digitalno, zeleno, socialno Evropo, Evropo ljudi, v mesta in v podeželje. Ta sklad je simbol za nova delovna mesta, za investicije, za boj proti podnebnim spremembam. In zlasti pred evropskimi volitvami je pomembno, da evropejcem pokažemo, kam se steka evropski denar. Evropski sklad za regionalni razvoj in kohezijski sklad predstavljata eno četrtino evropskega proračuna. Zato je pomembno, da ljudem povemo, da se bo denar povrnil v njihove regije, v njihova mesta in obstajajo uh, smiselni izdatki, ne, naša politična skupina ne želi spodbujati oziroma investicij v fosilne vire energije. Mi želimo sklad, kjer imamo pravilne prioritete, tako da bo Evropska unija pripravljena na izzive prihodnosti. Hvala lepa. Hvala lepa, sedaj pa uh, gospa uh, Garcia Perez. Hvala lepa. Pred letom in pol smo sprejeli poročilo v tem parlamentu, pri katerem sem bila tudi sama sodeležena, o tem, kako lahko s politiko bojimo, borimo proti eh, demografskim izzivom in boju proti izseljevanju, kar potrebujemo trenutno v Evropi. Zdaj s tem sprejetjem te uredbe smo uh, uresničili in pokazali, kako ti instrumenti lahko pomagajo pri boju boju proti razseljevanju. Delo, ki je bilo vključeno tudi v obliku predlogu sprememb, je kaže na to, da pet odstotkov teh sredstev morajo biti namenjeni tistim območjem, kjer se ljudje izseljujejo. Namenjajo se posebne sredstva tudi v sporazume za pridruževanje, zato da se borimo z demografskimi izzivi. Pomembno je za naše podeželje, da evropska politika in kohezijska politika sta bistveni elementi za to,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

Sklad za uh, eh, podeželjski razvoj je bistvenega pomena za to, da spodbudimo evropsko kohezijo. Imamo težave, ki uh, prizadevajo številne evropske regije, tudi Galicijo. Tukaj govorim o staranju prebivalstva in izseljevanju. Uh, naša lokalna vlada recimo spodbuja uh, rojstnost, uh, spodbujejo uh, otroške vrtce in torej oblikujejo demografsko politiko. Ampak države članice morajo postoriti več. Uh, upad, eh, demografski upad eh, mora biti mm, pomembno dejstvo, ki se ga upošteva pri porazdelitvi sredstva. Vložil sem številne predloge sprememb in eh, iz tega je nastal člen 10a, ki dejansko se osredotoča na tiste regije, kjer prihaja do izseljevanja in razseljevanja in zapuščanja ozemlja. Moramo torej se spopadati s temi vidiki tudi z povečanjem naložb. Pozdravljam tudi dejstvo, da sporazum o pridruževanju se, temu se namenja tudi poseben sklad za spodbujanje razvoja na teh območjih. Hvala lepa, gospod Milan Mon, gospod Blanko Lopes. Hvala lepa, predsedujoči. Če obstaja temeljna vrednota v Evropski uniji, to je vrednota solidarnosti, vrednota socialne pravičnosti. Zato Evropa si ne more dovoliti niti koraka nazaj pri tistih politikah, ki eh, dajo vsebino potrebni konvergenciji med regijami. Zato pozdravljam izboljšave, do katerih je prišlo pri tem predlogu, predvsem v povezavi z demografijo. Nujno je, da posvetimo eh, svoje trud boju proti izseljevanju stanovanju, staranju prebivalstva, kajti to spodkopava gospodarsko učinkovitost in eh, torej, eh, samo življenje, gospodarsko življenje na naši celini. Moramo torej spodbuditi socialno in teritorijalno kohezijo. Taki predlogi, kot je današnji, dajejo dodatno vsebino socialni in eh, združeni Evropi, za katero se vsi potegujemo. Torej, moramo zagotavljati enakost in ta aspekt je bistvenega premena pri vsem tem. To je bistvenega pomena tudi za regije, kot je moja, to je Galicija, zato je pomemben ta dogovor in eh, torej ga pozdravljamo. Hvala. Hvala lepa, gospod Hatman. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Szanowni państwo. Hvala lepa, predsedujoči, gospod in gospodje. Evropski eh, sklad za razvoj in kohezijski sklad sta zelo učinkovita pri zagotavljanju socialne in teritorijalne kohezije v Evropski uniji za odpravljanje razlik, zato da podpremo lokalni razvoj v mestnem eh, in podeželskem okolju. Nam omogoča tudi, da podpiramo digitalne tehnologije in MSP-je. Pozdravljam eh, zelo uravnoteženo besedilo, ki je bilo oblikovano strani poročevalca. Lahko tudi v njem eh, podpremo dodatni razvoj železniških povezav, to bo še povečalo našo fleksibilnost, ko gre za naložbe, kajti posledično države članice bodo lahko sprejemali boljše odločitve o lokalnih potrebah. Hvala lepa. Hvala lepa. Naslednji govor. Gospa Darling, hvala lepa, predsedujoči. V soboto več kot milijon ljudi je v Londonu zahtevalo novi referendum v zvezi z Brexitom. Eh, re, moja regija na severu Anglije je eh, dokaz tega, kako se dejansko eh, izkazujejo sedanji trendi v Angliji. V moji regiji je dolgo časa bilo mogoče se okoristiti iz sredstev iz Evropskega socialnega sklada. Veliko denarja je bilo namenjega od leta 2014 do 2020. To so bile ključne, ključna sredstva za vzpostavitev infrastrukture in za podpiranje lokalnega Eh, tkiva, gospodarskega tkiva. In torej moramo priznati, da to so zelo pozitivni uh, ukrepi, ampak uh, ne smemo tega namenjati uh, na podlagi političnih preferenc. Gre za solidarnost. Če bomo mi ostali v Evropski uniji, potem naša regija bo lahko izkoristila na tisoče in tisoče. Um, evrov in na milijone torej evrov, drugače pa Eh, torej ne smemo, uh, izko, ne, ne smemo zadovoljiti te možnosti. Hvala lepa, gospa Maleteči, izvolite. Hvala lepa. Kolegi so spregovorili o pomenu Evropskega sklada za regionalni razvoj in socialnega sklada. V luči tega moramo povedati, da je ta novi predlog zelo pomemben, kaj ti odpira nove možnosti za infrastrukture, kar je zelo pomembno za države članice, ampak odpira vrata tudi širšim naložbam na področju teritorijalnega razvoja. Predvsem gre za minimalno stopnjo tudi naložb, ki so določene določene za a, določene podeželske regije. Ko se pogovarjamo o pametnih a, vaseh, o odzivu na demografske izzive, o pomenu a, harmoničnega razvoja Evrope, a, ko govorimo o enakih možnostih za vse, potem moramo to izkazati tudi skozi naš proračun in skozi sredstvo oziroma instrumente, ki se financirajo skozi proračun. Torej ta, a, to besedilo se odzivajo odziva na potrebe naših državljanov na enake eh, pravice vseh držav članic. Hvala lepa, gospod Juan Lopis Aguilar. Hvala lepa, gospa komisarka. Ta parlament je opravil svoje delo in dokazal svojo odločnost s tem, da je sprejelo pravzaprav uredbo v zvezi z skladom za regionalni razvoj in za socialni razvoj. Namenjeno eh, ena četrtina eh, finančnega okvira za leta, eh, od leta 2021 do 2027 je bilo namenjena ravno temu. To je bistvenega pomena za najbolj oddaljene regije, za spodbujanje spodbojanje za poslovanje, za zaposlova, za razvoj infrastruktur, za železniške povesave, ampak če bomo izpolnili te cilje tudi uh, skupaj z um, cilji, ki smo si jih zastavili v okviru boja za uh, omejevanje podnebnih sprememb. Torej, zato želim vas opozoriti na to, da ne sme priti do nikakršnega izjeme, ko gre za dogovor o tem, da se iz tega instrumenta ne bo financiralo tudi ostankov, če ne bo to skladno z zakonodajo z področja prometa in varstva okolja. Hvala lepa. Nažalost, eh, zamujamo, zato ne morem predati besede eh, ostalim govornikom, ki so zaprosili za besedo, kajti ob 12.30 moramo eh, začeti z glasovanjem. Imamo še eno točko na dnevnem redu. Izvolite, gospa komisarka. Hvala lepa, predsedujoči, gospe in gospodje. Dejansko se pogovarjamo o nečem, kar je izredno pomembno. Pogovarjamo se o naslednjem proračunu, o naslednji kohezijski politiki, o naslednjem skladu za regionalni razvoj in za socialni razvoj. Ampak eh, se ne pogovarjamo samo o denarju, ampak se pogovarjamo o politiki, ki temelji na solidarnosti, ki, katera namen je to, da pomaga regijam, kjer. A, eh, Konvergenca ni še zaključeno delo, da jim pomagamo, da rastejo, da povečajo svoj BDP, da se poveča število delovnih mest. Torej ne gre samo za denar, ampak tudi, gre tudi za denar. Eh, gre za programsko obdobje, v katerem bomo imeli na voljo manj sredstev za kohezijsko politiko in soočamo se torej s temi razmirami, zato moramo razmišljati o tem, kako bomo ulagali ta denar, ta sredstva. Razprava je potekala ravno uh, o tej temi, se sredotočala prav na to vsebino. Zavedamo se, da bomo razpolagali z manj sredstvi in z manj sredstvi moramo storiti več. Moramo torej ustvariti več dodatkov dodane vrednosti, to je načelo, ki ga moramo ohraniti. Se pravi, da ne gre samo za to, da bomo ta sredstva vlagali in izkoristili, ampak bomo morali jih pametno izkoristiti. Gre tudi za eh, ljudi ki pač bodo se ozrli na nas, ki bodo pričakovali nekaj od nas. Obljubili smo naložbe, nova delovna mesta, razvoj v industrijskem sektorju. Ti ljudje pričakujejo tudi bolj čisto okolje, bolj zdravo okolje. In to zato, da bomo imeli določeno korist iz prejšnjih obdobij vlaganja. Vse to moramo ohraniti, hkrati pa moramo poskusiti to tudi še dodatno izboljšati za več dodane vrednosti vrednosti, zato da bodo naložbe šle v korist naših državljanov. Moramo torej eh, se osredotočiti na določene teme in eh, zagotoviti večjo vrednost našim naložbam. Zagota zahvaljujem se parlamentu za dobro upravljeno delo in jutri bomo dejansko uh, priča uh, rezultatom prve obravnave kohezijskega paketa. Oktober bomo poskusja, poskušali to že začeti izvajati, če se želimo izogniti zamudam. Ne samo moramo sprejeti uredbe že letos, ampak tudi programski dokumenti v državah, članicah in regijah morajo biti pripravljeni in sprejeti pravočasno. Komisija ne more eh, sprejeti predlogov, ki lahko spodkopavajo učinkovitost kohezijskih eh, projektov. Imam še zadnji komentar, naj se povrnem k vprašanju eh, pametnejših mest in pametnejših vasi. Že dolga desetletja se pogovarjamo v sklopu kohezijske politike o uravnoteženem razvoju mestnih in podeželskih predelov in to je element, ki ga moramo ohraniti tudi v naslednjih eh, kohezijskih politikah za prihodnost. Eh, uredba o splošnih določbah eh, predvideva poseben cilj s tem, da spodbujamo integriran razvoj mestnih, podeželskih in obaljnih območij z lokalnimi pobudami, ki naj zagotovijo dobro vključen pristop in več stranski pristop. Moramo izboljšati torej doslednost pri posegih in pri ukrepih in načrtovanju. Moramo vključiti mestne oblasti za to, da se izboljša tudi občutek pripadnosti. Hvala lepa. Hvala lepa, gospa komisarka. Eh, zdaj pa predajmo besedo poročevalcu, gospodu Kosolino, izvolite. Hvala lepa. Mislim, da jutri pri glasovanju bodo po eni strani upoštevani soglasje, ki je išlo iz tega soočanja in tudi kritike, ki so bile podane in ki izhajajo tudi iz predlogov sprememb, ki so bili vloženi. Kar me zadeva, bi povedal naslednje ob zaključku te razprave. V zvezi s temo tematske koncentracije oziroma osredotočenosti smo uh, se držali na vodil, ki jih je dala uh, komisija, ampak smo okrepili tudi regionalno razsežnost, kajti drugače bi ta osredotočenost bila nekako puhla. Uh, In eh, torej tistim, ki so opozarjali na okoljski aspekt, želim povedati, da noben program se ni nikoli tako zelo osredotočil uh, v smislu sredstev uh, na izzive na regionalni, lokalni ravni. Gre za več kot 30 odstotkov sredstev namreč. Poleg tega je zelo pomembno tudi načelo, ki smo ga sprejeli bodi si v CPR, kot tudi v uh, uredbi v zvezi s temo fleksibilnosti, zato da bi ojačili financiranje iz prostora sprostili letna sredstva in dali več moči strateškim naložbam v kohezijski politiki. Ne na zadnje mislim, da je pomemben doseže, tako kot so vsi tudi izpostavili v svojih prispevkih, kar je pomembno je tudi to, da se osredotočimo na temo tistih eh, stvarnosti, ki so najbolj trpele v teh letih, kjer je prišlo do demografskega upada, kjer je prišlo tudi do postopnega pomankanja prisotnosti države in Evrope manj storitev, manj priložnosti. Tam želimo ukrepati uh, s kohezijsko politiko za to, da na milijone državljanov ponovno postaviti, postavimo v središče evropske politike. To so naša prizadevanja in si nadejam, da jutrišnje glasovanje bo utrdilo to težnjo in nam omogočilo tudi v naslednjem sklicu parlamenta, da torej vzpostavimo trdno sodelovanje za rast in uh, razvoj za našo Evropo. Hvala. Hvala lepa. Čestitamo poročevalcu, glasovanje bo potekalo jutri. Prehajamo zdaj na naslednjo točko na dnevnem redu. To je skupna razprava o um, dobavi uh, spletnih uh, digitalnih vsebin in o spletni prodaji. To je poročilo uh, gospe Gebhardt in gospoda Vosa. In torej bomo govorili o dobavi digitalnih vsebin in o spletni prodaji blaga. Torej, um, ko gre za prodajo blaga, to je poročilo, ki ga je pripravil gospod Arimont, gospa Herbha. Hvala lepa. V našem parlamentu vedno doživimo presenetljive trenutke. In tu sem sodijo tudi preobrati v sodelovanju z mojim sopravčevalcem, gospodom Fosom. Ta zakonodaja je zelo dober primer tega, da argumenti obstanejo samo, če eh, nis, nimaš na drugi strani nekoga, ki ustraja pri svojem in ničemor ne prisluhne. Uh, Eh, mislim, da smo uspeli v zadnjem času veliko doseči za naše potrošnike. Potrošniško pravo pa se, se uporablja tudi, kadar stranke ne plačajo z denarjem, temveč podjetja uporabljajo njihove osebne podatke, naprimer za potrebe ciljnega oglaševanja. Pravice potrošnikov so seveda. Eh, enake, ne glede na to, ali potrošnik naloži neko aplikacijo, igra spletno igro ali kupi proizvod. In ne glede na to, ali je potrošnik eh, opravil nakup s pametnim hladilnikom ali brez. Uh, vsa oprema mora seveda biti eh, interoperabilna, tudi to je predpogoj. Uh, Potrošniki imajo pravico do posodobitev aplikacij, ki vodijo v daljšo življenjsko dobo in večjo varnost pametnih proizvodov. E, proizvodov, ki so brez ustrezne programske opreme neuporabni. Prenosljivost vsebin je še ena točka, ki je za potrošnike na dolgi ali kratki rok v času rabe, e, eh, naprimer. E, eh, ki potrošniki proizvajajo, ko uporabljajo določene storitve. Ko gre za podaljšanje garancijskih dob ali za podaljšanje obdobja obrnjenega dokaznega bremena, tu govorimo o šestih mesecih, eh, ponekod o enem letu. Eh, in mislim, da smo eh, doprinesli številne spremembe v to zakonodajo, ki ste v obe direktivi, ki sta postali pravi direktivi dvojčici in da nam je to uspelo tudi po zaslugi sodelovanja med poročevalci. Uspeli smo res doseči in iztisniti največ, kar, nam, kar je bilo mogoče za naše potrošnike. In to že od samega začetka ni bilo tako samoumevno, kajti tri leta smo se morali zelo trdo boriti za to, da uh, smo uspeli uveljaviti vse, kar smo želeli. Tudi komisija si ne, se ni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 tega parlamenta, ki je tudi moral marsikaj pogotniti, ampak vendarle nam je uspelo in eh, s pomočjo neomajnosti ekipe, ki se je borila za bistvene točke, smo dosegli cilj. Cilj, ki sem si ga zastavila že ob začetku tega procesa in se je, je marsikdo zaradi tega posmehoval. Eh, vem, eh, govorila sem, tako zakonodajo potrebujemo, to moramo razviti, ampak

nobena pravica v nobeni državi članici se zaradi tega ne sme ošibiti. In vsi so rekli, pa saj to sploh ni mogoče, potem bomo kar imeli popolno harmonizacijo, bomo vsi morali vse prevzeti v vseh državah. To je nepredstavljivo, pa nam je uspelo. To nam je uspelo tudi po zaslugi sodelovanja s komisarko in eh, po zaslugi tega, da nam je uspelo na določenih področjih uveljaviti minimalno harmonizacijo, tako da lahko še naprej v državah ostaja na tem področju veljavna zakonodaja amandmaja, ki gre dlje in je bolj ugodna. Populisti bi bili srečni, če bi se izšlo drugače, tak je bil njihov cilj, ampak izredno sem ponosna na to, kar smo dosegli. Eh, dosegli smo eh, na mednarodni ravni neprimeljivo visoko raven zaščite potrošnikov in to je velik evropski dosežek. Najlepša hvala, sedaj pa so pročevalec gospod Fos. Najlepša hvala, gospod predsedujoči, gospa komisarka, draga soporočevalka, gospa Gebhardt. Najprej najlepša hvala komisiji za zelo napreden predlog, ki ste ga tu podali na razmeroma novem področju in hvala soporočevalki gospe Gebhardt za intenzivno sodelovanje. Eh, ki mislim, da je pripeljala do zelo dobrega rezultata. Gospa Gebhardt eh, se je bolj zauzemala za varstvo potrošnikov. Jaz kot pravnik eh, sem se bolj osredotočal na eh, pogodbene vidike, ampak mislim, da nam je skupaj dobro uspelo in da smo prišli do nekega kakovostnega rezultata. Trajalo je dolgo, ampak eh, kar nekaj zadev je bilo potrebno razrešiti. Najprej tu vprašanje, kako se lotiti varstva podatkov eh, in tudi avtorskega prava na tem področju. Potem je bila tu obsežna razprava o tem, kaj narediti s pametnimi proizvodi, kako jih obravnavati. Eh, tu nam je uspelo doseči, da so v tudi ti vključeni v direktivo, kasneje v pogajanjih s svetom pa eh, bomo eh, tudi pri drugi direktivi, ki jo bo predstavil gospod Arimont, eh, slišali, da smo tudi tam stvari uspeli dobro urediti. Mislim, da gre za predstavljanje polno harmonizacijo, kolikor je ta mogoča, zlasti kar zadeva pravne posledice. Hkrati pa nismo želeli pustiti kakršnih koli vrzeli v obravnavi pametnih proizvodov. V določeni meri je to pripeljalo tudi do tega, da smo rekli, da mora pravne posledice, ki izhajajo iz obeh pravnih aktov, biti primeljive, enake. Eh, če gre za enako blago, ki ga naročim po spletu, neposredno kupim ali naložim uh, na spletu, uh, mora biti, morajo biti moje pravice enake in to uh, je bila naša glavna smernica. Tudi z direktivo za digitalne vsebine smo ustvarili dobro podlago za skupni digitalni trg. Uspeli smo priti od minimalne harmonizacije do, določ, do popolne harmonizacije pri določenih vprašanjih, naprimer, ko gre za uh, roke. Uh, bi pa si strani sveta želel bolj pozitivno nastrojenost v prihodnje. Eh, res bi si želel, da bi si tudi na digitalnem področju bolj prizadevali za oblikovanje notranjega trga, ne pa, da bi tako zelo ustrajali pri tem, da bi vsaka država ohranila svoje predpise na področju poslovanja s potrošniki. Ne, ravno na tem digitalnem področju moramo ustvariti neko primerljivo eh, raven za vse in ravno na tem področju je vsa evropska harmonizacija najbolj smotrna. Direktiva, o kateri govorimo, naj bi zagotovila, da bo tudi zagotavljanje digitalnih vsebin v celotni uniji uh, veljalo, ko gre za pravna sredstva. Uh, zaenkrat imamo tu v Evropski uniji samo minimalne zahteve iz direktive iz leta 99 in ravno zato še vedno obstajajo zelo raznolika. Uh, pravila in precejšnje razlike med državami, kar negativno vpliva na potrošnike v čezmejni trgovini. Zato je bil potreben ta korak naprej in to smo tudi želeli doseči, da se nič ne spremeni, če nek potrošnik storitev ali vsebino pridobi v svoji državi članici ali kje drugje. To na obrnjeno dekazno breme ali garancijski rok ne sme vplivati. Zato mislim, da smo naredili pomemben korak naprej in da bomo tudi na digitalnem področju omogočili nadaljni napredek. Najlepša hvala. Naslednji je tretji poročevalec, gospod Pascal Arimu. Najlepša hvala, gospod predsedujoči, spoštovana gospa komisarka. Z veseljem se bom navezal na sliko, ki jo je predstavila gospa Gephardt, ki je povedala, da smo Eh, po, eh, po dolgih popadkih rodili dvojčka. Eh, no, sam sicer nimam možnosti roditi, ampak vendarle imam občutek, kot da sem vendarle rodil dvojčke. Vsaj glede na to, kar sem slišal od staršev, ki jim je to dejansko uspelo. Res gre za velik napor, zlasti v zadnjih mesecih dela in to je tudi nam uspelo. Ti direktivi dvojčici smo uspeli pripeljati na svet in z obema direktivama. Eh, prvič uveljavljamo enotna garancijska pravila, ki veljajo po vsej Evropski uniji, ne glede na to, ali gre za nakup po spletu ali eh, v trgovini, ali gre za pameten telefon, za aplikacijo ali za neko blago. In ravno pametni telefoni so zelo dober pokazatelj tega, kako nejasne so meje med eh, programsko opremo in napravami ali eh, proizvodi. Naprimer, na telefonu imate eh, določeno programsko opremo, brez katere je ta neuporaben, hkrati lahko z njim naložite določene aplikacije, ki vam omogočajo eh, nadaljno uporabo. In ravno zato je bil tak izziv ustvariti enotna pravila, ki bodo se lahko uporabljala uh, tako za klasične proizvode, kot za operacijske sisteme ali uh, aplikacije. Uh, Eh, in to po vsej Evropski uniji. Eh, in to je bistveno. Bistveno je, da vemo, kaj se zgodi, če neka storitev ali proizvod ni skladen s pogodbo, kaj je dožan storiti eh, proizvajalec, kakšne so dožnosti potrošnika. In tu imamo sedaj enaka pravila za digitalne vsebine in za pametne naprave. Vsak potrošnik v Evropski uniji ima pravico do vsaj dveletnega garancijskega roka za vse proizvode in eh, vsebine. Če se v teh dveh letih kaj zgodi, lahko vsak potrošnik zahteva eh, zamenjavo ali popravilo, znižanje cene ali lahko odstopi od pogodbe. In to je potrebno izpostaviti predvsem eh, rok za obrnjeno dokazno breme. To se je zdaj dvakrat podaljšalo. Torej, potrošniku ni več potrebno po šestih mesecih začeti dokazovati, da je bilo blago že od začetka okvarjeno, ampak šele po enem letu. Države članice pa lahko ta rok podaljšajo celo na dve leti. Eh, stvari bodo tudi za potrošnika bolj enostavne, če bo želel odstopiti od pogodbe. Če naprimer po popravilu ali nadomestitvi nastopi ponovno napaka, lahko ta tako, potrošnik takoj odstopi od pogodbe in zahteva vračilo kupnine. Uh, poleg tega če, potrošni, če proizvajalec navaja, da ima proizvod določeno življensko dobo, se lahko potrošnik tekom tega obdobja vedno obrne neposredno na proizvajalca in zahteva popravilo. Eh, pomembno je seveda, da se bo vse to eh, izvajalo po vsej Evropski uniji. Hkrati pa ta poenostavitev ne bo koristila samo potrošnikom, ampak tudi podjetjem, zlasti majhnemu. V prihodnje ne bodo več morali razmišljati o tem, kat, katero pravo se uporablja, če bodo želeli prodajati v druge evropske države. To bo koristilo predvsem majhnim trgovcem, ki nimajo pravnih oddelkov, tako kot veliki spletni trgovci. S temi novimi pravili bomo okrepili pravice potrošnikov, zagotovili pravno gotovost podjetjem in s tem ustvarili zaupanje v naš notranji trg in čezmejno trgovino. Uh, Hvala vsem kolegom in kolegicam, ki so sodelovali pri pripravi tega besedila. Sodelovali so vse poslanske skupine, kajte to je bilo nujno potrebno, zato da smo uspeli eh, doseči kompromise. V času črno-belega razmišljanja je kompromis še vedno najboljša oblika parlamentarne demokracije. Najlepša hvala za pozornost. Dziękuję bardzo. W imieniu komisji pani komisarz Vera. Najlepsza chwała. W imieniu komisji dobi besedę gospa Jurowa. Gospod predsedajoči, spoštovani poslanci in poslanke, to je eh, velik trenutek za me, kajti eh, po dolgih letih smo končno prišli do konca zakonodajnega procesa pri dveh predlogih, ki imata veliko dodano vrednost za evropske potrošnike in podjetja. Nisem povsem prepričana, če gre za dvojčici, raje bi rekla, da gre za eh, sestri. Eh, ena od sester je bolj sodobna, bolj športna, eh, druga pa eh, se je vse čas redila, ker je morala Eh, nekako poleg eh, klasične trgovine eh, požirati tudi spletno trgovino in se s časom ni več uspela premikati. Ampak po zaslugi dobrega sodelovanja med so zakonodajalcema in tu se izredno zahvaljujem vsem soproočevalcem, ki zelo dobro vedo, da je bilo tudi nekaj dramatičnih trenutkov, da je bilo